Good afternoon, dear colleagues. Lep dan, spoštovane kolegice in kolegi. Prosim, da zasedete svoja mesta. Začenjamo s popodanskim sestankom. Najprej moramo sprejeti dnevni red. Prosim vas ponovno, da zasedete svoja mesta. Hvala. Najprej bi vas želelo obvestiti, da bomo točke 3, sprejte zapisnika, potem točko 7, skupna operacija Mare in pa točko 8, dogovor med Evropsko unijo in Združenim državam, gre za krovni dogovor, ter točko 9, boj proti goljufijam v okviru finančnih interesov Evropske unije, bomo preložili. Če ni nobenih ugovorov, potem lahko sprejmemo dnevni red. Potem pa še jezikovni profil. Tolmačenje v danščino, latviščino in hrvaščino žal ne bo na voljo med današnjim sestankom, potem pa imamo še dolg seznam potrdil priporočil koordinatorjev. Prebrati bom morala vse te točke, najprej imenovanje poročevalcev za mnenje. Gospa Gabriel iz ELS je bila imenovana poročevalka glede sklepanja kratkoročnih odpravljanja vizumskih odgovorov, ko gre za Svetu Lucijo Timor Leste, Združene Arabske Emirate, Dominiko, Sanvisa in Grenadin, samo Trinat, Tobago, Vanoto in Grenado. Potem pa še predlog direktive glede obvezne samodejne izmenjave davčnih informacij. Koordinatori so se v tem primeru odločili, da se mnenje ne oblikuje, kljub temu pa je mogoče neposredno olagati predloge sprememb v odboru EKON. Potem pa javne predstavitve, obravnave in misije za drugi semester 2015. Koordinatori so potrdili se znam obravnav za drugi semester v letu 2015 in ta seznam smo že posredovali članom odbora Libe potem pa zaprosilo Evropskega ombudsmana za to, da se vključijo podatki iz javnega registra Evropskega parlamenta v zapisnik srečanja koordinatorjev odbora v, letu, v obdobju 2009-2014, potem pa še imenovanje opazovalca za izvolitev predsednika Eurojusta 21. april 2015. Koordinatorji so se odločili, da odpošljajo člana sekretarjate odbora Libe v funkciji opazovalca, kot smo to počenjali že prej. Potem pa še osnutek pisma biroja predsedstvo glede uredbe o novih psihotropnih snoveh in pa o spremembi direktive okvirnega sklepa sveta, ko gre za minimalne določbe glede sestavnih delov, kaznjivih dejanj na področju prekupčevanja z prepovedanimi substancami. Koordinatorji so se glede tega dogovorili potem pa še strukturiran dialog in pa povzetek za leto 2015. Prvi sestanek med komisarjem Avramopolosom in Jurovo bo za podpredsednik Timmermansom v dnevih 6. do 7. maja 2015, potem pa še skupna operativna skupina Mare. Dobili smo zaprosilo, da dodamo dnevni red Libe, na dnevni red Libe tudi informacijsko točko strani Europola to ne bi se zgodilo aprila. Koordinatorji so se odločili to uvrstiti na dnevni red. Potem pa še predlogi rezoluciji. V naslednjih primerih ne bi smelo priti do mentalne obravnave. Najprej je Jakovčič, Evropsko leto otroka, potem Bizoto, kibernetsko nadlegovanje v Italiji, potem Bizoto, teroristična infiltracija v Italiji skozi proces nezakonitega preseljevanja, potem Bizoto prav tako trgovina za novimi sintetičnimi drogami, bizoto, nezakonito trgovanje z človeškimi organi iz Afrike, znova bizoto, protestni shodi imigrantov v regiji Vitorija Veneto, potem pa še dva predloga gospoda Jakočiča najprej glede nasilja med športnimi dogodki in pa o institucionalizaciji otroka. Potem pa še naslednje peti, peticije, ki na jih ne bi ponovno obravnavali, naprej Ungar iz Mačarske, gre za novi volilni zakon na Mačarskem, potem pa še Sara Lucija Hasel-Rozing glede listine o temeljnih pravicah Evropske unije, potem pa še zadnja peticija Flavio Mikono o pravosodju v Italiji. Prebrali sem vse odločitve koordinatorja, moje vprašanje pa je, ali lahko odbor podpre ta priporočila. Zdi se, da. Hvala. Zdaj pa točka 4. Gre za pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja študija izmenjave učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varuško oper. Poročevalka je bila v tem primeru Cecilija Wikstrom. Gospa Wikstrom, prosim vas, da predstavite trenutno stanje. Po drugi rundi trialoga 31. marca. Izvolite. Thank you very much, Chair. And uh, as you already mentioned... Najlepša hvala. Predsedoče, kot ste omenili, je drugi trialog potekal 31. marca. Pogovarjali smo se večinoma o področju uporabe direktive. Gre za nadaljevanje prejšnjega triloga o splošnih pogojih. Potem pa je bilo govora tudi o specifičnih pogojih za učence in pa za same gospodarske dejavnosti. Gre torej za dostop do zakonitega dela v Evropski uniji, dela študentov. Glede področja uporabe so vse institucije ponovno potrdile svoja stališča. Evropski parlament je dejal, da naj bi novi predlog imel dodano vrednost, da se vključi dodatne kategorije kot obvezne in da se vključi tudi plačena pripravništva in opere. Opere trenutno ne zajemajo nobena skupna pravila za enkrat in takšno delo predstavlja zelo ranljivo kategorijo posameznikov, ki se jih pogosto izkorišča. Plačani pripravniki bi prav tako morali biti vključeni v področje uporabe, sami menimo, da bi jih bilo treba plačevati in zato bi bilo obžalovanja vredno, da bi v to sploh vključevali um, neplačano usposabljanje, če ne bi omenjali plačanega usposabljanja. To je za nas precej zmedeno. Moramo slediti načelo enostavnosti. Svet je ohranil svoje stališče, da ne potrebujemo skupnih pravil razen za dve kategorije in to so študenti in raziskovalci in pika. Kljub temu se nam je uspelo dogovoriti glede kompromisnega besedila za člen 6.5. Potem, ko smo pojasnili, da naj bi to zadevalo zaprosila oseb, ki so zakonito prisotni na teritoriju Evropske unije. V primeru prijave na univerzitetni študij ali pa kaj takega. Potem pa ponovna uvedba uvodni zave 12 na zaprosilo sveto, to so prej črtali. V tej uvodni zavi se poziva države članice, da doktorske kandidate obravnavajo kot raziskovalce in ne kot študente. Potem pa še posebni pogoje za študente. Evropski parlament je sprejel predlog spremembe Evropskega parlamenta, da se vključi tudi obvezno usposabljanje v sam koncept študija, potem pa še gospodarske dejavnosti, z drugimi besedami gre za pravni dostop eh, do dela v zakonitem sektorju. Evropska parlament in komisija še vedno podpirata predlagani minimum in maksimum 20 ur na teden. Svet pa se še vedno drži trenutne umetve 10 ur. Naš argument je to, da bi se želeli, da bi ljudje zakonito delali. Vemo, da so študenti vedno delali, ko so študirali na velikih univerzah po Evropski uniji, vendar pa pogosto na črnem trgu dela. Potem pa še napredek, ki smo ga dosegli. Napredek je bil precej omejen, gospa predsedujoča, to obžalujem. Sem pa zato predlagala, da preložimo naslednji trialog ter torej, pozivamo tudi k temu, da se upravi nekaj dela na tehnični ravni, tudi v okviru notranjega procesa na svetu, tako da bo svet bolje poznal ključna vprašanja in da pogajanja ne bodo obtičala pri vsaki manjši podrobnosti. Če ne bomo dosegli nobenega napredka pri trilogih, enostavno zapravljamo čas. Preložitev sta podprli komisija in svet in zato nismo dobili datuma za naslednji trialog, sem pa pripričana, da se tudi na svetu države članice pogovarjajo o svojih pomislikih, eh, ugotavljajo, kaj so glavne usmeritve. Obenem pa poteka tudi tehnični dialoga poleg procesa trialoga. Seveda bom ta odbor v čas obveščala o napredku ali pa tudi o težavah, s katerimi se soočamo upamo, da bo šlo bolj za prvi kot drugi primer. Najlepša hvala za vašo pozornost. Povdarjam pomen te direktive. Imamo poročila o raziskovanju, naprimer v Nemčiji. Smo gotovili, da je to eden izmed elementov, ki jih potrebujemo za to, da se lahko soočimo z demografskimi izzivi danes v Evropi. Najlepša hvala in seveda vam bom na voljo tudi za kakršnokoli vprašanje. Najlepša hvala, gospod Wikström. Tudi mi upamo, da bomo dosegli nekaj več napredka pri tem doseju. Ali bi si želel kdo spregovoriti? Zdi se, da ne. Želimo vam torej uspešno nadaljne delo. Potem pa naslednja točka na dnevnem redu pod točko 5 Evropske institucije in človekove pravice v Evropi. Priporočilo 2065 parlamentarne skupščine Sveta Evrope. In v ta namen smo povabili gospoda Michaela McNamara, to je poročevalec v odboru za pravne zadeve in človekove pravice na parlamentarni skupščini sveta Evrope. Gospod Majknamera, izvolite. The floor. Uh, for our committee it's important the cooperation between Council of Europe. Za ta odbor je sodelovanje med uh, svetom Evrope in Evropskim parlamentom bistvenega pomena lepo pozdravljeni na našem odboru. In v svoji rezoluciji o ocenjevanju pravosodja je parlament pozival k krepitvi sodelovanja med pristojnimi odbori Evropskega parlamenta in parlamentarno skupščino. Mislim, da se to že dogaja in veseli me, da lahko med nami pozdravimo vas, gospoda Meknamara. Zelo me tudi zanima, kakšno je vaše poročilo. poročilo o evropskih institucijah in človekovih pravicah v Evropi. Mislim, da je to zelo relevantno tudi v smislu našega dela na področju človekovih pravic. Tako, izvolite. Um, Najprej se vam zahvaljujem za vabilo, da lahko spregovorim na tem odboru danes zelo cenim to priložnost za me kot poročevalca, pa tudi kot eh, podpredsednika odbora na svetu Evrope za človekove pravice, da lahko izmenimo nekaj mnen o tem vprašanju, ki je zanimivo za oba odbora. Decembra 2013 so naša odbora imela zelo dobro izmenjavo mnen tudi z vašo prejšnjo podpredsedujočo, gospod Kingo Gonc, po sprejetju poročila gospoda Louis Mišela iz eh, podrežje skupine GUE. Veseli me, da danes lahko omenim svoje zadnje poročilo o evropskih institucijah in človekovih pravicah. To smo prejeli, sprejeli na našem odboru parlamentarne skupščine Sveta Evrope 27. januarja letos. In na stalni odbora, odbora je to sprejel tudi 6. marca v Parizu. Junija 2012 eh, se je ta razprava začela, potem pa je predsedstvo napotilo to vprašanje na naš odbor. Med to razpravo so člani parlamentarne skupščine izrazili pomisleke glede morbidnega podvajanja dela na svetu Evrope in da bi tudi evropske institucije ponavljali to delo, tudi po imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Skupščina je na to prisluhnila številnim pobudam tudi ko gre za nadzor spoštovanja kopenhaških kriterijev v Evropski uniji. Oktober 2013 smo imeli tudi razpravo med eh, institucijami Evropske unije in eh, našim odborom, ko gre za izogibanje podvajanja dela. Na skupščini smo se pogovarjali o tem, da ne bi smeli podvajati dela sveta Evrope in eh, to velja za kakršnokoli pobudo Evropske unije, ko gre za spodbujanje in zaščito človekovih pravic. Pri teh pobudah bi morali upoštevati tudi obstoječo vlogo Sveta Evrope, ki pravzaprav predstavlja najboljši zgled za človekove pravice v Evropi. V poročilu smo se osredotočili tudi na samo delo institucije Evropske unije, sodelovanje med Evropskim svetom, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in sodiščem, pri tem upoštevamo pa tudi centralno banko, ki morajo upoštevati človekove pravice tako znotraj kot izven okvira Evropske unije. To je še posebej pomembno po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Evropska unija je razširila svoje dejavnosti tudi preko določenih eh, okvirov, ki so večinoma veljala le v pristojnosti Sveta Evrope. Ob pripravi tega poročila marca 2014 smo organizirali tudi obravnavo z Žunkov Trišejem, nekdanjim predsednikom ECB in pa z direktorjem eh, Evropske agencije za človekove pravice in junija 2014 po evropskih volitvah. Sam izkoristil priložnost, ter obiskal Brusel, da se sestavil z številnimi evropskimi uradniki, večinoma strani sveta Evropske unije in pa Evropske komisije iz GDE, Just in Empel. Srečali pa smo se tudi z predstavniki civilne družbe. V poročilu sem opozoril to, da Evropska unija temelji na istih temeljnih vrednotah kot eh, svet Evrope. Pri nekaterih področjih eh, želimo spodbuditi tudi više standarde za zaščito, kar jasno zapisano tudi v materialnem področju uporabe temeljne listine o človekovih pravicah. Vse države članice pozivamo k temu, da so pozorne tudi na sistematične in resne kršitve teh temeljnih vrednot. V sporočilu Evropske komisije smo imeli omembno tudi novega zakonodajnega okvira glede vladavine prave marca 2014. S tem naj bi odpravili to očitno vrzel. Potrebujemo pa tudi mehanizem za odzivanje na sistematične grožnje vladavini prava v Evropski uniji. Delo treba usklajevati z pravnim redom sveta Evrope in ne le za zakonodajo Evropske komisije, kot je zapisano v prvotnem predlogu. Z drugimi besedami tukaj eh, ne gre le za delo odbora, ampak za vse organe Sveta Evrope, ki mora biti na voljo pri odzivanju v tem mehanizmu. To bi seveda vključevalo tudi sodbe Evropskega sodišča. Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, pomembno pa je, da upoštevamo tudi nadzorni svet parlamentarne skupščine. Evropska agencija za temeljne človekove pravice, je omenila tudi na možno podvajanje dela institucije Evropske unije z delom Sveta Evropa. Leta 2010 je kolega Baro Selevič iz Latveje pripravil poročilo in eh, na osnovi tega poročila je prišel tudi resolucije, da se izogibamo podvajanju, ko gre za delo Agencije za človekove pravice. Države članice so morali razmišljati tudi o preusmeritvi finančnih virov, ko gre za podpiranje teh pobud. Pogovoril sem se tudi z gospodom Kerom v marcu 2014 in takrat sva sklenila, da ima ta svete Evrope in pa Agencija za temeljne človekove pravice dober način za sodelovanje, tako da se lahko izogibata tudi podvajanju dela. kljub zelo omejenemu financiranju, mislim, da se dobro dopolnjujeta ta dva organa in zagotavljata, da prihaja do čim bolj omejenega podvajanja. Prav tako smo govorili o pristopu Evropske unije konvencije o človekovih pravicah, to je bistvenega pomena za polno spoštovanje človekovih pravic v Evropski uniji. Razočarali smo bili nad mnenjem 2013 Evropskega sodišča kjer se je presojalo o pristopu Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. Razočarani smo bili zaradi tega, ker je to bistvenega pomena. O tem so razplavljali tudi akademiki, tako kot drugi. Sodba je navedla toliko ovir v samem procesu pristopa, da se zdi, da bo postopek pogajanja skoraj da ne mogoč. Pristop Evropske unije v konvenciji človekovih pravicah je seveda pravna odgovornost, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe in zato upam, da bodo so zakonodajalci Evropske unije našli pot naprej. Potem pa še nekatere novejše institucije, Evropska centralna banka in pa Evropski mehanizem za stabilnost, to seveda ni institucija, ampak instrument. Uh, Razmišljali smo o tem, kako lahko sklepi takih institucij, ki nalaga določene vrčevalne ukrepe za države članice Evropmoča, kršijo tudi sociogospodarske pravice poleg človekovih pravic. Odziv evropskih institucij v času gospodarske krize je zelo kontroverzen, naravno zaradi pomagljive transparentnosti in pa pomankljivega prevzemanja odgovornosti. Tudi nekateri drugi poročevalci parlamentarne skupščine so opozarjali na to in seveda nisem želel podvajati njihovega dela. Na osnovi mojih priporočil je parlamentarna skupščina sprejela tudi resolucijo 2014 leto 2015. In sicer, da se pogajanja glede pristopa k konvenciji človekovih pravic čim prej obnovijo da to postane tudi prioritetna naloga. Evropska unija mora strukturirano nadaljevati tudi s sodelovanjem z svetom Evrope in skoristiti tudi strokovno znanje, ki ga ima ta na volje. Potem je še predlog Evropske komisije o mehanizmu za vladavino prava. Svet Evrope mora biti obveščen glede kakršnihkoli ukrepov, ko gre za izvajanje tega predloga, obenem je treba ponovno se sklicovati na strokovno znanje Sveta Evropa. Parlamentarna skupščina meni, da bi morala Evropska unija še naprej nadzorovati osnutek zakonodaje in zagotavljati, da je ta skladna z temeljno listino o človekovih pravicah. Mislim, da je to priporočilo še posebej pomembno za vas kot člane oziroma poslance Evropskega parlamenta, kot je to pomembno tudi za osebe in pravne strokovnjake. Sogovorniki smo ugotovili, da. zakonodaja ima določene učinke, posledice na temeljne pravice. To je treba ocenjevati. Prav tako je treba razmišljati tudi o predlogih sprememb, ki si jih ne ogledujemo dovolj natančno. Morda bi bilo dobro, če bi tukaj tudi vi podali svoje mnenje ali tudi sami menite, da je tako. Pravna služba Evropske komisije je omenila tudi naslednje oziroma nekateri sogovorniki so povedali, da pravna služba Evropske komisije nima dovolj eh, virov na voljo za to, da bi lahko preučevali celotno zakonodajo in eh, da bi bilo zato treba uvesti tudi določene predloge spremembe, s katerimi bi zagotovili ustrezna sredstva. Tudi to ima lahko škodljive posledice na človekove pravice. Parlamentarna skupščina je ponovno pozvala države članice, da podpišejo in ratificirajo pre novljeno socialno listino Evropske unije, če tega države članice še niso storile. Parlamentarna skupščina je obenem pozvala tudi, da misli naredijo vse, kar je v njihovih močeh, zato da se obnovi pogajanja za pristop k konvencije o človekovih pravicah združenih narodom. Treba izvesti tudi strokovno študijo, tako da se oceni merila, s katerimi bomo zgotovili, da so vsi vrčevalni ukrepi, ki so predlagani, ustrezni in nimajo negativnega učinka na socio-gospodarske pravice. Naj še sklenem. Upam, da bomo po sprejemu mojega poročila nadaljevali za sodelovanjem med Svetom Evrope in Evropskim parlamentom. To seveda temelji tudi na dogovoru, ki smo ga sklenili leta 2007. Izogniti se moramo predvsem eh, podvajanju dela na področju človekovih pravic in vladavine prava. Upam, da bodo ta vprašanja še vedno pomembna za evropske institucije, ki so vključene v procese soodločanja in da se bo zagotovilo tudi finančno podporo, kot sem že poudaril. Zakonodajni organi morajo torej poskrbeti za to, da sprejeta zakonodaja ne bo posegala na področje človekovih pravic, tako da bi kršila človekove pravice. Prosimo vas, da preučite torej priporočila v resoluciji 2041. Gre za ukrepe glede zakonodaje na področju pravosode, to je bistvenega pomena za to, da vzdržujemo visoke standarde za zaščito človekovih pravic po Evropski uniji. Okrepiti moramo tudi redno spremljanje spoštovanja kopenhaških meril strani držav članic. Ponovno treba uvesti redno spremljanje, to načeloma podpira tudi Svet Evrope, kakršnekoli pobude na tem področju pa bi morali eh, predstaviti tudi Svetu Evrope, tako da bi se izognili nepotrebnim podvajanjem. Na koncu se zahvaljujem tudi sekretarjato, s katerim sem se sestal med eh, junijskim sestankom, še posebej gospe Anješki Šlerner za pomoč pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala ponovno za vaše povabilo in veselim se že pripomba poslancev in poslank. It was very interesting and, and informative. Uh, I have... Najlepša hvala, gospod McNamara. Eden od eh, kolegov oziroma kolegic bi se želel oglasiti, gospod Cipel. Ja, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Najlepša hvala in hvala tudi gospodu Meknamari za njegov prispevek in za predstavitev, ki smo jo danes slišali. Ta je po mojem mnenju zelo zanimiva. Istočasno pa bi omenila, da je njegovo poročilo, podobno kot druga poročila, ki jih slišimo, zelo pretresljivo. V Evropi si radi domišljamo, da je naš svet dober in da so ta vprašanja kršitev temeljnih pravic nekaj, kar lahko kritiziramo pri drugih državah, gotovo pa ne pri nas v Evropi. In prav zato je dobro, da pogledamo v gledalo in vidimo, kaj lahko spremenimo. Na začetku prispevka ste govorili tudi o sistematski, sistematskih kršitvah človekovih pravic v nekaterih državah članicah. Omenili ste vprašanje, kako koordinirati nadzorovanje upoštevanja človekovih pravic. Omenjali ste vprašanje pravne države in tako naprej. V parlamentu smo že večkrat zahtevali, da bi večkrat preverili upoštevanje kopenhaških kriterijev. Vem, da je komisija potem večkrat odgovorila, ja, kaj pa so kriteriji, s katerimi bi to lahko nadzorovali. Prav zato je zelo pomembno, da se povežemo z svetom Evrope in da skupaj sodelujemo pri oblikovanju takšnih kriterijev, s katerimi bi lahko pripravili poročilo, ki bi na to veljalo za vse države članice. Žal pa mislim, da je pred nami še zelo dolga pot. Iz prejšnjega mandata se spominjam, da smo že takrat od komisije zahtevali nekakšno oceno socialnih posledic, ampak tudi tega še niso pripravili. Še veliko težje se mi zdi doseči, da bi pripravili oceno tega, koliko se spoštujejo temeljne pravice. In tega verjetno, tukaj verjetno ne gre za težavo, da ni dovolj kadrov, ampak po mojem, ni dovolj politične motivacije za pripravo takšnega poročila. Namreč iz različnih eh, političnih razmislekov se ponavadi takšna poročila predstavljajo in prelagajo v nedogled. Poleg teh splošnih komentarjev pa imam še nekaj konkretnih vprašanj. Prvič, zanima me, ali ima Svet Evrope že kakšne kontakte. Govorili ste o Agenciji za temeljne pravice, ampak zanima me, ali imate kontakt z komisijo, kjer bi lahko preverili, kako dejansko lahko pripravite oceno upoštevanja temeljnih pravic. Zanima me tudi, ali lahko poveste, kakšni so vaši kriteriji, ko ocenjujete upoštevanje temeljnih pravic. in še vprašanje, ki zadeva to možno sistematično kršenje človekovih pravic. Tukaj me zanima, ali lahko poveste kaj več o teh kršitvah. Ali se je to povečalo v zadnjih letih? Kaj kažejo vaše izkušnje? Ali prihaja do kršitev človekovih pravic v večini držav članic? In ali se je v zadnjih nekaj letih izkazalo, v katerih področjih posebej pogosto prihaja do kršitev človekovih pravic, katera področja pa morda niso tako prizadeta. Hvala. Mrs. Lambal. Hvala lepa za vašo predstavitev. In podpiram to, kar je povedala kolegica gospa Cipel. Tudi mene zanimajo ti učinki vrčevalnih ukrepov na temeljne pravice. Sem tudi članica parlamentarnega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in tam o tem precej razpravljamo in to najdemo tudi v poročilih prejšnjih mandatov, naprimer glede učinkov odločitev trojke. Gre torej za stičišče finančnih odločitev na evropski ravni in pa na politične učinke na nacionalni ravni. Tu gre pogosto za nacionalne pristojnosti, naprimer eh, sisteme socialne varnosti, dostopa do zdravstvene oskrbe in tako dalje. Mislim, da bi bilo tu zanimivo izvedeti, če obstajajo kakšne zamisli o tem, kaj lahko naredimo za to, da bo usklajevanje uh, svetom Evrope boljše. Torej, v tem smislu, da lahko predstavljamo razsežnost nacionalnih eh, parlamentov in da se tu lahko pojavljajo zamisli, ki jih lahko uporabimo pri ocenjevanju polletnih eh, in pa letnih programov in pripravi priporočil za odbore in pa nacionalne politike. Torej, zanima me, če lahko tu delo bolje uskladimo. Pa tudi, kar se tiče kopenhagenskih eh, kriterijev in njihovega uresničevanja, tudi to nas eh, zelo skrbi, kaj ti. Ti kriteriji so bili zlasti učinkoviti pred pridružitvijo Evropske unije, potem pa, ko so države enkrat članice, pa eh, se na to gleda kot na nekaj, kar ne predstavlja več težav. Torej, zdi se mi, da bi bilo zelo zanimivo, če bi lahko videli, kakšne so te povezave, torej da ne bi samo drugim eh, pridigali o tem, kaj je treba storiti. Gospod eh, Krisa Hornes. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar se tiče odgovora Evropske unije na gospodarsko krizo, poročilo parlamentarne skupščine Sveta Evrope ustrezno podčrtuje odsotnost oziroma pomankanje transparentnosti pri odločanju in pa tudi odsotnost odgovornosti tistih, ki odločajo. Dve leti in pol oziroma skoraj tri leta eh, po objavi cele vrste odločitev Evropskega odbora za socialne pravice, ki je pokazalo, kar je pokazalo, da je Grčija eh, kršila celo vrsto določb eh, v okviru vrčevalnih ukrepov, nič pa ni bilo storjeno za to, da bi te kršitve preprečili. Nič. Nasprotno, Nesprejemljivo je, da evropske inštitucije in zlasti Evropska komisija in Centralna banka zahtevata, da nova grška vlada, ki uživa mandat ljudstva za to, da konča eh, s temi ukrepi vrčevanja, torej zahteva se, da eh, ta vlada še naprej krši eh, evropsko eh, socialno eh, listino, torej da omogoči odpuščanje eh, zaposlenih, kar krši člen 4 te listine. Zlasti pa gre za to, da večina teh zahtev ne vpliva na finančno stabilnost, temveč služi samo temu, da se povišujejo dobički kapitala torej vprašanje, ali so varčevalni ukrepi način, kako se boriti proti finančni nestabilnosti ali kakorkoli že to imenujete, oziroma ali ta prevelika zadolženost držav članicami ni morda samo uh, sredstvo do cilja, ki je ki so varčevalni ukrepi. Kajti gre za to, da se kapital povišuje na račun zaposlenih in morda je to tisto, čemu sledi Evropska unija. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se gospodu McNamari za njegovo predstavitev in um, imam se pridružuje temu, kar so povedali že predhodni govorci. In sicer me zanima naslednje. Kaj natančno pomeni evropska pravica z vidika Sveta Evrope po eni strani in pa z vidika Evropske unije po drugi strani? Torej, kaj to pomeni? Uh, To vprašanje vam postavljam zato, ker je Svet Evrope na skupščinah dva, leta 2012 in 2014 jasno spregovoril o kršenju temeljnih eh, pravic, ki izhajajo iz um, vrčevalnih ukrepov in na to so opozorili tudi kolegi komisija ni zauzela tega stališča z vidika prava. Odgovor, ki smo ga dobili glede učinkov eh, vrčevalnih ukrepov, je torej odgovor gospoda Katajnena v imenu komisije je bil naslednji. Na nek način evropska zakonodaja ki temeli na temeljni listini, je suspendirana v primeru Grčije, zato ker mora Grčija rešiti svoj problem državnega dolga v odnosu do svojih um, upnikov. Torej, vi govorite tu o neki zamisli prava, medtem ko komisija ima očitno drugo idejo o tem, kaj je pravo. Morda je prav v tem problem in je to razlog, da se Evropska unija ne pridruži svetu Evrope. Hvala lepa, gospa Pispinelli. Sedaj pa dajem besedo našemu gostu, gospodu McNamari. Hvala lepa. Bom poskušal odgovoriti na vsa vprašanja. Torej, hvala, gospa Cipel, za vaše vprašanje in tudi za to, da ste se strinjali, kar sem, s čemer sem povedal. Torej, vprašali ste, kaj je osnova za te pravice torej pravice, na podlagi katerih ocenjujemo ukrepe. To so pravice, ki izhajajo iz eh, temeljne listine o človekovih pravicah, eh, ki je del Lizbonske pogodbe in pa tudi Evropske socialne listine, ki prav tako igra pomembno ulogo pri razvoju pravic v evropskem prostoru. Postavili ste vprašanje v zvezi z grožnjami človekovi pravicam v Evropi. Imamo kar nekaj teh grožen in pa kršitev temeljnih pravic v vseh državah, članicah Evropske unije. Poglejte si sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, če vas to zanima. Glede sistemskih grožen, torej vprašanje nacionalnih um, manjšin v baltskih državah. Baltske države so se zavezale, da se bo to, s tem spopadle. Torej kot, to je bil eden izmed predpogojev za pridružitev Evropske unije in deset let po pridružitvi Evropske unije še vedno obstajajo eh, te težave glede dostopa do državljanstva za nacionalne manjšine tudi veliko drugih držav Evropske unije ima težave, naprimer pri spoštovanju pravic eh, prosilcev za azil. In eh, to so naši sogovorci tudi pogosto ponavljali na sestankih, ki sem imel tu. Tu govorim kot irski poslanec prihaja do eh, nekega razlikovanja med eh, pravicami do azila in pa človekovimi pravicami, kot da gre tu za eh, dva različna sklopa pravic, ki nimata nobenega stika, vendar to ne drži. Na to imamo tudi sistemsko grožnjo, torej grožnjo za pravno državo. Torej, um, samostojnost, eh, neodvisnost eh, pravosodja v nekaterih državah Evropske unije je ta eh, ogrožena. In kot ste povedali, potrebujemo mehanizem za te sistemske grožne. Morda ni primerno, da bi Evropska unija imela mehanizme za vsako kršitev teh eh, pravic. Imamo sodišča, imamo Evropsko sodišče za človekove pravice in prizadevamo vsi, pač, da bi bila, bili postopki pred tem sodiščem hitrejši. Ampak eh, politiki se morajo odločiti, kaj bodo storili glede sistemskih eh, groženj, ali jih bodo spregledali ali se bodo z njimi spopadli. Gospa Lambert vaše vprašanje glede konkretnih predlogov. Ja, gospod Jean-Claude Trichet je sodeloval na enem iz sestankov odbora in predstavil svoj vidik glede teh ukrepov in zame je bilo to zelo pomembno. Svoj položaj je opisal kot položaj eh, pilota v letalu, ki eh, je preletelo mm, razvaline bančne krize v Združenih državah in pa učinki tu. Ne vem, če eh, ima ta listi na kakršenkoli učinek na Evropsko centralno banko, Evropska centralna banka. Eh, ima vsaj za gospoda Trišeja eh, neodvisno ulogo. Predvidena je v pogodbah eh, in večina držav Unije ima tudi samostojne centralne banke. Torej ECB je utemeljena na podlagi pogodb in mora pač določiti obrestno mero skladno s situacijo v Evropi. Ampak vsaka institucija mora oceniti učinek svojih ukrepov. In eh, zanimivo je, naprimer, da imamo v listini pravico do dela. In če si pogledamo v različici tako francoski kot angliški boste našli v v določbah, torej v členu 15, vsak ima pravico do dela, torej vsak državljan Unije ima pravico, da si poišče delo in pa pravico do dela razumem, da ko je bila listina pripravljena, da je bil njen namen, da gre korak dlje od prejšnjih um, določb in zato eh, ne bi bilo prav, če bi Evropska unija povsem ignorirala to pravico do dela. In morda bi lahko tudi Agencija za temeljne pravice delala bolj eh, tesno z Evropsko centralno banko na področju ukrepov, ki imajo socialne učinke. Kar se tiče sedanje ortodoksije v Evropi, torej to je tudi eh, del te gospodarske ideologije, ki je delno tudi vplivala na to, da smo preveč spregledali socialne in pa gospodarske učinke teh ukrepov, v, ki so bili sprejeti v odziv na to krizo. Na to, kolega na levi, torej zelo pozorno sem sledil temu, kar se je dogajalo v Grčiji, torej kot eh, irski parlamentarec, eh, Irska je tudi sodelovala pri bailoutu. Spoštujem tudi demokratično izvoljeno vlado v Grčiji, ampak eh, velike razlike sem opazil med tem, kar se dogaja v Grčiji in kar se je dogajalo na Irskem. Kot član laboristične skupine in pa skupine SD tu, sem eh, na Irskem podprl ukrepe, za katere nikoli nisem mislil, da jih bom moral podpreti. Ampak eh, Irska je imela možnost izbrati ukrepe, ki jih je na to uresničila, medtem ko mislim, da v Grčiji te izbire ni bilo oziroma je bila precej bolj okrnjena. Veliko več ukrepov je bilo usiljenih v Grčiji. Po drugi strani pa smo na Irskem sprejeli zelo težke odločitve. Te so bile potrebne in so bile sprejete, ampak nikakor ne bi želel eh, predlagati, da v državi, ki je soočena s problemom eh, suverenega dolga, nima težav, nasprotno. Imamo dve alternative, torej ali se poraba prilagodi eh, denarju, ki ga imamo na voljo, oziroma ali pa si najdemo nekoga, ki lahko subvencionira eh, to potrošnjo ne sme pa to vplivati na eh, socialne gospodarske pravice, naprimer pravica do kolektivnega pogajanja in pa druge kršitve, ki smo jih opazili v Grčiji. In ne nazadnje, gospa Spinelli iz Italije. Mislim, da to, kar ste vi povedali, ja, to je sama ideja pravic. Um, in v Evropi imamo tu določeno ortodoksijo, se pravi, kjer se uh, razlikuje med političnimi pravicami in pa gospodarskimi socialnimi pravicami, kjer so druge manj pomembne. Moje osebno mnenje je, da države svojo legitimnost uh, črpajo iz spoštovanja pravic. In enako velja tudi za eh, institucije Evropske unije in za Evropsko unijo samo. Torej, Evropska unija eh, črpa svojo legitimnost tudi iz pravice in pa razvoja eh, pravic, zlasti socialnih in gospodarskih pravic v Evropi. In ko neha spoštovati te pravice in ko začne usiljevati eh, ukrepe, ki te pravice kršijo, potem se lahko pojavi kriza legitimnosti. Hvala lepa, gospod McNamara, hvala, da ste se nam pridružili, hvala za vaše podatke in predstavitev. Mislim, da je to dober primer sodelovanja, ki se mora nadaljevati in torej še enkrat hvala. in želim vam veliko sreče pri vašem delu. Za en moramo prekiniti naš sestanek za 15 minut, čeprav je naša poročevalka sicer z nami, pa mislim, da vsi ostali deležniki še niso prisotni, torej vsi, ki se bodo izrazili tekom te razprave. Zato predlagam, da počakamo do. so prisotni ali ne. Če ne, potem moramo počakati. Če pa so tu, pa lahko nadaljujemo. Okay, 10 minut. 10 minut.

Euh, ben les flux, euh,

So, colleagues, uh, we, we could continue with our. Bomo nadaljevali z našim sestankom. Prosim, če se posedete vsi. Nadaljujemo sestankom. kar nekaj deležnikov imamo danes popovdne. Bom počakala Cecilijo, dobro, potem točka šest našega dnevnega reda. Tu gre za odgovornost držav članic za obravnavanje prošlo za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva. Gospo Vikštrom bi prosila, da naredi uvod v eh, to razpravo. Ona je dolgoletna poročevalka na tem področju. Na to pa prosimo deležnike, da na kratko predstavijo svoje rezultate torej ti prispevki so pomembni za naš na pripravo dokumenta o, za uh, to področje in sicer za člen 8 uredbe. Najprej predlagam, da gospa Vikstrom torej predstavi dosje, potem pa bomo dali besedo poročevalcem v senci spoštovani kolegi. Eh, obstaja tveganje, da se bo malce ponavljala, ampak še vedno se mi zdi zelo pomembno, da povem nekaj besed v zvezi z ozadjem tega poročila, ki se je začelo že v prejšnjem mandatu. Bila sem poročevalka za uh, uredbo Dublin iz junija 2013 in eh, glede 8. člena, četrtega odstavka, se nismo mogli strinjati in sicer eh, šlo je za to, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva. Torej, ni bilo jasno, ali naj bo prva ali zadnja prošnja tista, kateri bomo sledili. Torej, po prejšnji dublinski uredbi so države članice menile, da tudi mladoletnike brez spremstva lahko vrnemo v državo, iz katere je mladoletnik prvič prišel v EU. Pri pogajanjih za novo dublinsko uredbo so vse podpisnice želele, da bo ta določba jasnejša, ampak, in to je pomembno, nismo pa vedeli, kako to storiti. Komisija in parlament sta želela, da bi šlo za državo, kjer je mladoletnik eh, nazadnje podal eh, vlogo, medtem ko svet je zahteval, da gre za državo, kjer je bila vložena prva vloga. Torej nismo se mogli strinjati. Pri pogaja med pogajanjih eh, je bil uh, primer pred sodiščem in ker se nismo mogli strinjati, smo se odločili, da bomo besedilo pustili, kakršno je, s tem, da mora biti odločitev v najboljšem interesu mladoletnika. Naredili pa smo še nekaj, kar je neobičajno in sicer dali smo skupno izjavo vseh treh institucij, da ko bo sodišče odločilo, uh, v zvezi s tem, da bo komisija ponovno odprla ta odstavek v Dublinski uredbi in podala predlog, ki bo v skladu s sodbo sodišča. Sodba je bila podana junija 2013, preden je bila Dublinska uredba sprejeta. In eh, sodba je bila skladna s stališčem eh, komisije in parlamenta da se je treba izogniti transferjem mladoletnih oseb in da mora biti država, ki je odgovorna, tista, v kateri se mladoletnik trenutno nahaja. Predlog komisije je bil podan junija 2014 in sedaj mora so zakonodajalec sprejeti spremembo. Nobenega dvoma ni, da moramo delovati v najboljšem interesu odgovora, to je tudi zapisano v 24. členu listine o temeljnih pravicah. Sodba sodišča pravi tudi, da so mladoletniki brez spremstva še posebej ranljivi in zato se jih eh, praviloma ne sme vračati v druge države članice. Zelo pozdravljam tudi s kolegi, ta predlog komisije mislim, da zelo jasno odraža sodbo, kot smo se strinjali že v izjavi in pa odraža tudi eh, prvi predlog komisije glede rekasta dublinske uredbe. Torej, to je po eni strani preprosto, po drugi strani pa eh, tudi zelo težavno. Šlo je zgolj zato, da se uh, skladno s tem, o čemer smo se strinjali vsi, vse inštitucije, torej da se ta odstavek uskladi sodbo sodišča. Poročilo sem pripravila januarja, v celoti podpiram predlog komisije, kajti gre samo za en odstavek enega člena nobene potrebe nisem videla potem, da bi uvajala kakršne koli spremembe. Torej nisem dodala nobene spremembe v besedilo sodišča, samo v uvodnih izjavah sem podala nekaj pojasnil. Torej, besedilo v mojem poročilu je uh, identično besedilu iz sodbe sodišča in to je povsem skladno s tem, o čemer smo se strinjali. Se pravi, država, v kateri se mladoletnik nahaja, je tista, ki mora obravnavati njegovo prošlo za azil. Splošno načelo pa je vedno najboljši interes mladoletnika in ni izključeno, da v nekaterih primerjih to lahko pomeni, da bo mladoletnik transfereran v drugo državo, ampak to mora temeljiti na posamezni oceni interesa mladoletnika. In ta mora biti opravljena pred kakršnokoli odločitvijo glede transferja. Torej, sodišče tu počrtava tri načela. Prvo, najboljši interes mladoletnika, drugo, nobenih nepotrebnih transferjev in tretjič hiter dostop do azilnega postopka. Mene zelo skrbi stališče pred svetom, kaj ti eh, to omogoča transfer mladoletnikov, če se je azilni proces že začel v neki državi članici in to ni skladno z načeli sodišča, kjer je zapisano, da se mora obravnavati prošno v državi, kjer je mladoletnik eh, prisoten. In to eh, odpira možnosti za podaljševanje postopkov z nepotrebnimi transferji mladoletnikov. Vemo, da eh, transferi dlje trajajo kot azilni postopki, torej kot začetki azilnih postopkov. In zato bi predlagala, da spoštujemo izjavo, ki so jo podpisale vse tri inštitucije in da se absolutno uskladimo z sodbo sodišča. Pod nobenim pogojem ne bomo sprejeli nobenega besedila, ki bo te pravice okrnilo. In imejmo v mislih, da gre za ranljive mladoletne osebe. Zato moramo biti še posebej previdni in poskrbeti za to, da bodo ustrezno zaščiteni. Podpiramo tudi amadmajev kolegov, ki gredo vsi v isto smer. Mislim, da bi moralo biti besedilo kar, kar se da um, jasno, kar se da uh, pregledno glede vsebine pa seveda potrebujemo razprave tudi s poročevalci v senci na naslednjem sestanku poročevalcev v senci. Zelo sem zadovoljna, da je danes odbor dal možnost deležnikom dati tudi eh, priložnost, da se tu izrazijo potem, ko jim je uspelo priti iz dvigala, kjer so bili nekaj minut ujeti. Torej, to vprašanje mladoletnikov brez spremstva je zelo pomembno in vsi deležniki delajo z njimi in zato se mi zdi še posebej pomembno, da prisluhnemo eh, tem eh, deležnikom, ki delajo z mladoletniki na terenu in ki lahko z nami delijo tudi rezultate. In eh, mislim, da je treba tudi v okviru naših prihodnih eh, pogajanj eh, prisluhniti temu, kar nam bodo povedali in vnaprej se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Giving... Najlepša hvala, Cecilija. Preden bi dala besedo našim gostem, bi eh, se obrnila na predstavnika komisije. Izvolite. Thank you very much, uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Za začetek bi se pridružil mnenju gospe Wikström, namreč eh, zdi se mi kot nekakšen dežavu, imamo že četrti sestanek glede tega dosjeja. Še enkrat bi povdaril, kakšna je specifična vloga komisije pri tem dosjeju. Komisija je uh, posrednik med parlamentom in svetom, skupaj pa spreminjamo Dublinsko uredbo. Želimo pa spremeniti člen 8.4, potem ko je sodišče podalo sodbo v tem primeru. Kot že na prejšnjem sestanku odbora, bi tudi tokrat rad pozdravil in eh, podprl poročilo gospe Vikstrom. Ta namreč podpira predlog komisije. Predlog poročila želi spremeniti eno uvodno izjavo, dodati dve novi uvodne izjavi, poleg tega pa bi samo malo spremenili en odstavek. Komisija lahko načeloma podpre cilje teh sprememb, žal pa moramo razpravljati o odločenih podrobnosti na tehnični ravni. Na ta način bi lahko zagotovili njihovo pravno korektnost in eh, preglednost. Glede na to, da sem že videl te amandmaje, lahko rečem enako za amandmaje k temu osnutku poročila. Nekateri izmed teh amandmajev gredo v pravo smer, predvsem tisti, ki želijo bolj eksplicitne določbe glede ocene o otrokovi koristi. Druge, drugi predlogi sprememb pa so izven eh, predloga komisije, predvsem amadvaja 18 in 19, ki govorita o ukrepih v dublinskih postopkih. Oziroma tisti, ki govorijo o splošnem režimu v tem postopku. Kot že rečeno, bomo o teh predlogih sprememb še razpravljali in jih podrobneje ocenili glede na njihovo tehnično in pravno zmogljivost. Komisija je pregledala vsa, vsa poročila posameznih deležnikov pri tej temi. In veseli me, da deležniki podpirajo predlog komisije. Pred kratkim smo imeli sestanek, na katerem smo to tudi obravnavali. Tudi danes bom pozorno prisluhnil vašim predstavitvam. Zanima me namreč, ali obstajajo novi podatki, ki sledijo razpravi, ki smo že imeli. Še enkrat bi vas rad spomnil na nekaj, kar sicer vedno povem na sestankih. Namreč splošna zaščita mladoletnikov brez spremstva je izjemno pomembna za Evropsko komisijo. Zagotoviti moramo, da je v davljenskih postopkih na prvem mestu otrokova korist, seveda v skladu za načeli, ki jih je pripravil, pripravilo sodišče v primeru MEI. Ko že govorimo o tej sodbi sodišča, smo opazili, da obstajajo različne pravne interpretacije te sodbe. Ta primer je zelo zapleten in potrebuje zahteva razprave na strokovni ravni, zato bi podal samo strokovni komentar. Namreč, Sodišče smo prosili, da interpretira splošno določbo uredbe Dublin 2 in prav zato ni odgovorilo na vse situacije, do katerih lahko pride, če mladoletniki podajo vlogo za azil v različnih državah članicah. Predlog komisije se nanaša na primere, ki niso neposredno obravnavani v tej sodbi sodišča. Naj še enkrat podarim, da je komisija prepričana, da bomo dosegli kompromis med so zakonodajalci, ki bo temeljil na sodbi sodišča in bo odražal politična, politične odločitve vseh so zakonodajalcev in bo v skladu z uredbo Dublin 3. Pripričan sem, da bomo takšen kompromis dosegli še pred poletjem. Ključno je, da so postopki čim hitrejši, zato da bodo postopki v državah članicah harmonizirani in bodo upoštevali otrokovo korist. Prav zato bo komisija konstruktivno pregledala stališče sveta, kot tudi stališče parlamenta. Zagotavljam vam, da bomo storili vse, zato da ne bi prišlo do političnega zastoja v tem dosjeju. Trenutno smo bili priča takšnemu zastoju že dve leti in mislim, da moramo storiti korak naprej, zato da preprečimo ta položaj in zagotovimo pravno jasnost za mladoletnike, ki so v tem položaju. Torej, to bomo poskušali storiti. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo latvijskemu predsedstvu, ki lahko poda eh, stališče sveta in predsedstva. Uh, thank you, Madam President. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Dodam lahko nekaj komentarjev. Namreč eh, svet je pregledal predlog komisije in dogovorili smo se glede stališča sveta, ki ga je 5. februarja 2015 potrdil tudi odbor stalnih predstavnikov. To smo posredovali komisiji, tako da lahko pospešimo dialog z Evropskim parlamentom in eh, dosežemo sporozum glede tega zelo pomembnega predloga. Ko je svet pripravljal svoje mnenje za trialog, smo se strinjali, da bi morali na prvo mesto postaviti otrokovo korist. To je sodiščna točka za ta predlog. Istočasno pa je pomembno tudi, da imamo jasna pravna pravila, ki jih je mogoče uporabljati v praksi in ki bodo veljavna za vse možne scenarije. Kot je že izpostavila komisija, je ta sodba sveta žal takšna, da ne govori o vseh možnih situacijah, do katerih lahko pride. Svet si je ogledal predlog komisije ampak po našem mnenju v določenih pogojih se lahko zgodi, da je transfer mladoletnika najboljša rešitev in dejansko otrokovo korist. Predvsem v primeru, ko mladoletnik brez spremstva Ko je tak mladoletnik že podal vlogo za azil v eni državi, šele potem pa tudi v drugi, v kateri se sedaj nahaja. V takšnem, mnenju, v takšnem primeru bi lahko bil transfer mladoletnika mogoče smiseln, namreč eh, mladoletnik bi lahko prejel več pravne varnosti in jasnosti glede na zaščito v državi članici kjer je prvič prosil za azil, namesto da se ponovni, ponovno sproži celotni postopek v trenutni državi članici. Svet torej meni, da obstajajo primeri, ko bi bilo v najboljši, najboljšem interesu mladoletnika, da se ga pošlje v drugo državo članico. Istočasno pa moram povdariti, da je seveda odločilna individualna ocena otrokove koristi, ki jo je nujno izvesti. Veselimo se že na dialog z Evropskim parlamentom in upamo, da bomo lahko hitro prišli do dogovora glede sprejetja tega zelo pomembnega predloga. Najlepša hvala. Three, uh, six, uh... Najlepša hvala. Povabili smo šest gostov prosim, da svoje prispevke omejite na tri minute. Na tak način bomo lahko zagotovili tudi nekaj časa za razpravo. Najprej prisluhnimo predstavniku eh, UNHCR, gospodu Funkemanu. Izvolite. Oziroma, gospej Funkeman. Funkeman. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se odboru Libe za to priložnost, da lahko posredujemo naše stališče glede uredbe Dublin 4. Člen 6.1 omenja, da je otrokova korist ključnega pomena pri raziskovanju stališča mladoletnika brez spremstva. To pa pomeni, da vedno, ko razmišljamo o transferju mladoletnika, je potrebno razmišljati o različnih faktorjih. Ti faktori so opisani v členu 6.3 trenutne dublinske uredbe. Vključujejo varnost otroka, socialni razvoj, rast, starost in razvoj otroka. Tam so navedeni tudi drugi faktori, naprimer eh, ranljivost otroka in tako naprej njegova identiteta in podobne stvari. Koliko časa ta otrok že biva v državi članici, kjer je podal vlogo, kako je prilagojen na to državo in pa kontinuiteta življenja v eni državi. To je tudi ključen faktor pri oceni otrokove koristi. Kadar je jasno, da je otrokovi koristi neka odločitev, potem se more postopek nadaljevati v tej smeri. Individualne ocene morajo storiti eh, verjetno socialni delavci, ki ocenijo, kaj je dejansko v najboljši korist, kaj je najboljša korist za nekega otroka. Trenutno stanje eh, postopka za dodeljevanje azila ni ključni faktor pri tej odločitvi. Spremljanje, ki so ga storili naši sodelavci, je pokazalo, da smo v preteklosti že bili priča kršitvam pravic mladostnikov brez spremstva. V 14. členu piše, da mladostnikov ne smemo premikati, če to ni v njihovem najboljšem interesu. Kaj se lahko zgodi v nasprotnem primeru? Naprimer, podaljšan čas postopka, zato ker ni dodeljen uh, odgovorni odrasli. To, da se otroke in mladoletnike dodeljuje v eh, centre za odrasle ali pa celo brezdomstvo otrok. Kar se tiče postopkovnih varovalk, tukaj mislim, da bi morali imeti um, odgovornega za otroka čim prej. Poleg tega moramo imeti razgovor z otrokom čim prej. Na voljo pa mu morajo biti informacije primerne za otroke, ki pojasnujejo dublinske postopke. Otrok, otroci morajo imeti poleg tega pravico do tega, da se pritožijo na načrtovan transfer in na postopke, ki potekajo. Najlepša hvala. Hvala, gospa Funkeman. Sedaj pa gospod Kessler, ki uh, predstavlja jezuitski center za begunce. Izvolite. You, of... Najlepša hvala, predsedujoča. Mene ste rešili iz dvigala, zato se vam zahvaljujem za ta eh, prijazen pozdrav. Zahvaljujem se vam za povabilo, tudi v imenu drugih eh, krščanskih organizacij, ki smo se skupaj odzvali na ta predlog komisije. V treh minutah seveda ne moremo odgovoriti na vse aspekte Dublinske uredbe in uh, kako ta vpliva na mladoletnike brez spremstva. Zato bi se rad osredotočil samo na nekaj stvari. Prvič radi bi se zahvalili komisiji in poročevalki Evropskega parlamenta za odlično delo, ki so ga opravili po našem mnenju je to zelo dobra priložnost za nevladno organizacijo, da se zahvali komisiji. Poleg tega bi se zahvalil tudi poročevalki za njeno delo na tem področju. V poročilu, ki ga je pripravila, je namreč eh, veliko pozitivnih opask in komentarjev. predlog sveta za novi odstavek 4b v 8. členu bi vključeval izjemo, pri kateri bi lahko bila odgovorna država tista, ki je že sprejela odločitev za mednarodno zaščito. Razen, če to seveda ni v koristi otroka. imamo nekaj pomislekov glede tega predloga sveta. Prvič ta novi odstak, odstavek bi v bistvu na glavo postavil sodbo sodišča v primeru MA. Sodba sodišča pravi, da vrnitev mladoletnika ni v najboljši koristi otroka. Svet pa pravi, da je za nekatere skupine mladoletnikov v najboljšem interesu, da se jih vrne, če ni nobenih izjemnih okoliščin. Gre torej prav za nasprotno obratno stališče, kot ga je izrazilo sodišče v svoji sodbi. Novi odstavek bi bil poleg tega zadolžen za daljše in bolj zapletene postopke. Če bo ta odstavek izvajan, potem bi morali v vsakem primeru preverjati, ali je druga država že začela s kakršnimi koli postopki. Prav tako bi morali vedno preverjati, ali je postopek v drugi državi takšen, ki upošteva korist otroka in ne krši načela otrokove koristi. Torej, nasplošno gledano bi prejeli samo več birokracije, več uh, daljši postopki in to ni v korist otroka. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kessler. Gospa Avenska v imenu Ekre, izvolite. Najlepša hvala, predsedajoča. Za začetek bi se vam zahvalila, da ste Ekre povabili na današnji sestanek. Z veseljem bom predstavila stališče EKRE. The European Network of Asylum je v bistvu mreža več kot 50 pravnikov, ki delujejo na področju azilnih postopkov. Objavili smo že več eh, primerjalnih poročil glede Dublinske uredbe, poleg tega pa smo pomagali drugim pravnikom po Evropi in izmenjavali informacije glede tega področja. Mi lahko podpremo predlog komisije glede četrtega odstavka osmega člena. Že dolgo časa se namreč zauzemamo za to načelo, da se mladoletnikov ne eh, vrača v prvo državo, če to ni potrebno. Ta predlog je po našem mnenju v celoti v skladu z sodbo sodišča iz lanskega leta predlog sveta pa po našem mnenju ne upošteva otrokove koristi kot eh, primarnega načela. Poleg tega ne upošteva zaščite, ki je pomembna za dobrobit otroka, kot je zapisano v eh, listini za temeljne pravice in pravice otroka. najboljša korist za otroka je še posebej pomembna pri azilnih postopkih v okviru dublinske uredbe. Namreč v takšnem transferju bi lahko hitro prišlo do postopkov, ki ne bi bili otrokovo korist. Poleg tega smo spremljali tudi upoštevanje sodbe sodišča v državah članicah in z veseljem smo opazili, da države članice v bistvu relativno upoštevajo te nove, eh, ta novi razvoj. Listina povdarja, da otroci ne bi smeli biti izpostavljeni menjavam lokacije, če to res ni nujno potrebno. To je zapisano tudi v sodbi 313. Poleg tega bi izpostavila tudi to, da so mladoletniki zelo eh, izpostavljeni in prav zato bi lahko ta predlog sveta predstavljal velike ovire za postopke, ki bi bili v korist otrok. Vsekakor je pomembno, da opravimo oceno tega, kaj je v korist otroka in postopke za azil prilagoditi. Um, temu, da je v njih udeležen otrok. V nasprotnem primeru lahko pride do znižanja kriterijev in eh, do postopkov, ki niso primerni za otroke. Prenovitev Dublins, Dublinske uredbe tudi vključuje um, eh, otrokovo korist v vodni izjavi 13 in v členu 6. Prav zato potrebujemo še dodatne varovalke za varnost otrok, ki jih je potrebno vključiti v besedilo. Da bi te varovalke dejansko delovale in bi jih lahko izvajali, pa potrebujemo tudi obvezo za države članice, da sodelujejo pri ocenah tega, kar je v otrokovo korist. Po našem mnenju bi bilo potrebno to spremljati strani civilne družbe in drugih deležnikov. Najlepša hvala. Hvala, gospa Venska. Sedaj pa gospod eh, Bilkop za odbor Majers. Najlepša hvala, predsedujoča. V imenu odbora Majer se vam zahvaljujem za priložnost, da lahko podamo naše stališče glede tega vprašanja. Odbor Majers je um, odbor odvetnikov, pravnikov, akademikov na področju prava in sodnikov, ki, so, ki delujejo na področju um, dublinskih postopkov. Prvič, po našem mnenju je potrebno v celoti izvajati sodbo sodišča. Sodba, predlog komisija, komisije in eh, stališče sveta so jasni morda se nam zdi na prvi pogled stališče sveta celo smiselno. Namreč eh, na ta način lahko preprečimo iskanje boljših pogojev v različnih državah članicah. Nekateri v svetu pravijo celo, da bi na ta način preprečili trgovino z ljudmi. Ampak svet to uh, v bistvu postavi v okvir kršenja pravic in tukaj se izpostavi dejanska težava Evropske unije glede eh, azilnih postopkov. Namreč Dublinska uredba predvideva, da so azilni postopki primerni in dobro uveljavljeni v vseh državah članicah. To pa ni res. Kot verjetno veste, v veliko državah članicah ti postopki ne delujejo dobro. Prosilci za azil, ki se znajdejo v teh državah članicah, so žal žrtve teh slabih postopkov, mladoletniki pa imajo še veliko večje težave. Prav zato vas pozivamo, da ne sprejmete tega predloga, da se mladostniki brez spremstva izpostavijo tem neprimernim postopkom. To je omenjala tudi gospa Vikstrom o svojem poročilu. Sedaj pa še člen 27 glede pravne zaščite. Naj vam podam resnični primer mladoletnika, ki je trdil, da njegov oče legalno živi v eni izmed držav članic. Ampak preverjanje tega dejstva je trajalo tako dolgo, da je potekel ta trimesečni rok za postopek in zato otrok ni bil združen za svojim očetom. Imam še veliko pri podobnih primerov in zato se mi zdi, da otrokova korist ne more biti na tak način gotovo dosežena. V 27. členu zahtevamo postopke za najboljšo korist otroka in na tak način bi lahko to uredbo uskladili z listino o temeljnih pravicah. Zato prosim, da to sprejmete. Sedaj pa še iskanje najboljših pogojev v različnih državah članicah v postop, postopkovni direktivi, namreč v členu 25, eh, je jasno zapisano, da v določenih primerjih lahko država članica zavrne vlogo in na tak način se lahko izognemo iskanju najboljših pogojev. Glede na to, da so transferi omejeni na šest mesecev, lahko v teh šestih mesecih izmenjajo države članice informacije, jih prevedejo in preverijo situacijo. Najlepša hvala. Hvala, gospod Middelkop. Sedaj pa gospa Boteje iz Save the Children. Hvala, predsedujoča, najlepša hvala, da ste povabili organizacijo Save the Children, da lahko pojasni svoje stališče glede sprememb Dublinske uredbe ponovila bi nekaj stvari, ki so jih že povedali kolegi, ampak za današnjo razpravo je zelo pomembno, da si ogledamo tudi realnost, ki stoji za temi pravnimi določbami. V Evropi smo dan danes priča temu, da se zvišuje število mladoletnikov, ki prihajajo v Evropo in prosijo za azil. Po zadnjih statistikah imamo približno 26 tisoč otrok, ki so v Evropo prispeli zato, da bi prosili za azil. Med njimi je približno 13 tisoč mladostnikov brez spremstva. Ti so prišli večinoma iz Sirije, Eritreje in drugih držav, kjer potekajo vojne. Torej, pomembno je, da to razpravo postavimo v realno življenje. Če pa se vrnem k amandmajem, tukaj bi se osredotočila predvsem na tri ključne aspekte. Pomembno je, da razumemo, razloge za predlogom sveta in argumentacijo sodbe sodišča. Dobro bi bilo, da razpravljamo o praktičnem sodelovanju. Ko govorimo o pravnih argumentih sveta, bi se pridružila temu, kar je povedal kolega pred menoj. Namreč, Prav na glavo so postavili logiko, ki jo uporablja sodišče v primeru MA. Še enkrat bi povdarila, da je izhodiščna točka sodbe sodišča to, da priznamo ranljivost otrok, ki prosijo za azil. Ta ranljivost še bolj jasno kaže na to, da bi morali transferje omejiti, ko je to le mogoče. razlog, zakaj svet tako osko gleda na opredelitev otrokove koristi, je, da izolira ta časovni faktor. Ampak, kot je že kolega pred menoj povedal, je ta koncept otrokove koristi veliko bolj zapleten. Prav zato bi morali upoštevati tudi druge faktorje, naprimer dobrobit otroka, njegov socialni razvoj, varnost, pa tudi stališča otroka, kar se tiče njegove starosti, odraslosti in tudi ozadje otroka. Mislim, da je bilo že veliko povedanega na to temo, ampak vseeno bi rada še nekaj dodala glede tega, kar je povedal kolega iz eh, odboja Majersa. Zaščitni ukrepi v Evropski uniji niso enakovredni v vseh državah članicah. Nekatere države članice imajo na tem področju še veliko pomankljivosti. Dejstvo, da je sodišče sprejelo sodbo, še ne pomeni, da je to faktor, ki bi vodil do postopkov. Torej, če neka država članica sprejme odločitev, to še ne pomeni, da mora biti otrok prenešen v drugo državo članico. Tukaj imamo dober sistem eh, skrbništva, med državami članicami pa so tudi tukaj razlike, tako da to še dodatno zaplete postopke. Moj zadnji komentar se nanaša na to, da moramo predlog komisije gledati v luči mednacionalnega sodelovanja. To je ključ za razumevanje, kako dublinski postopki potekajo. pri davljenskih postopkih pogosto vidimo določene operativne omejitve in prav zato bi bilo dobro in pomembno, da končno besedilo davljenske uredbe vključuje predlog komisije. Parlament pa prosimo, da bi imeli čim več eh, izvedbenih ukrepov, da čim bolj jasno zapišemo, kako bi potekalo sodelovanje in na tak način omogočimo boljše postopke. Sedaj pa še zadnji prispevek, gospa Furater. Najlepša hvala. Committee, I would like to echo my colleagues in thanking you for this uh, invitation. I will be... Najlepša hvala, predsedujoča. Danes uh, govorim v imenu Rdečega križa v Evropski uniji. Stališče Evropske unije so mladostniki najbolj ranljivi prosilci za azil v Evropski uniji. Polovica naših članov je vzpostavila namenske službe za um, obravnava mladoletnikov brez spremstva. Omogočajo jim sprejemne centre, kjer dobivajo podporo, tako socialno kot tudi psihosocialno, pravno podporo in tudi humanitarno pomoč, tako da lahko neodvisno živijo in se vključijo v družbo. Kot so že povedali kolegi, so mladoletniki brez spremstva zelo ranljivi in v večini držav članic držav. Eh, sistemu držav članic je to tudi upoštevano. Po drugi strani pa so ravni in kakovosti postopkov v državah članicah zelo različne. Pozdravljamo stališče komisije in sod, sodišča, ki izpostavlja ranljivost mladoletnikov brez spremstva, ki prosijo za azil. Po našem mnenju potrebujemo pristop, ki zaščiti otroka in ki se razlikuje od nasplošnega sistema Evropske unije. Podpiramo tudi poročilo Evropskega parlamenta, ki vključuje veliko dobrih določb. Namen tega predloga je, da zaščitimo korist otrok v vseh primerjih. Zagotoviti moramo, da sistematično vedno upoštevamo otrokovo korist. Drugič, postopek pri izbiri, katera država članica je odgovorna, se ne sme nepotrebno podaljšati. To pa je pogosto primer, ko potekajo dublinski postopki. Mladostniki brez spremstva morajo imeti hitre postopke za določanje eh, statusa zaščite. Predlagamo sistem, ko bi se transfer mladoletnikov dogodil samo v izjemnih primerih. Tudi, če obstaja odločba na prvi stopni v državi članici, se lahko druga država članica odloči, da mladoletnika ne prenese, razen če je to res v njegovem najboljšem interesu. Pozdravljamo tudi sklic na otrokovo korist, ki omogoča izve, izjeme pri prenosu otrok, če je to res v njihovem najboljšem interesu. Po našem mnenju bi morala biti korist otroka glavno načelo, na podlagi katerega temeljijo odločitve in ocena otrokove koristi mora biti sistematično zahtevana. Pri takih ocenah potrebujemo naslednje kriterije: stališče mladostnika, glede na njegovo starost in razvoj. To je po našem mnenju ključnega pomena za preprečevanje trgovine z ljudmi. Varnost otroka in na nazadnje tudi združevanje družine. Se pravi, spoštovanje do združevanja družine pri široki definiciji družine. Na ta način lahko najdemo široko rešitev in jo tudi izvedemo. Za zaključek bi podarila še nekaj, kar je povezano s tem in kar je za nas zelo pomembno. O prvem sprejemu lahko prosilca za azil pripremo, pa tudi pri transferjih v dublinskem sistemu se to lahko zgodi. Po našem mnenju mladostnikov ne bi smeli nikoli pripreti. Vedno moramo preveriti, kakšni ukrepi so lahko sprejeti, ko poskušamo prenesti eh, prosilce za azil, še posebej, ko gre za mladostnike brez spremstva. Verjamemo, da bo odbor Libe podprl ukrepe z visokimi standardi in da bo tudi spremljal vse ukrepe in zakonodajo, ki bo sprejeta. Za konec, kar se tiče današnje razprave, glede na to, katera država je odgovorna za mladostnike brez spremstva, po našem mnenju glavni kriterij ne sme biti, kdo mora sprejeti to odgovornost, ampak kako bomo izvajali postopke, ki so prijazni za otroke in ki omogočajo dolgotrajne rešitve. Ta predlog je po našem mnenju dober prvi korak k temu, da bi zaščitili pravice otrok, ki morajo biti v srcu vseh evropskih politik. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem, da ste prišli na sestanek našega odbora in da ste z nami izmenjavali informacije o tem pomembnem vprašanju. Zdaj pa se vračam na svoje kolege, najprej poročevalci v senci, na to pa ponovno glavna poročevalka. Najprej gospa Micola. Izvolite. President, onesti, ne ringracija, lel kulminji, avnek, illum, mjatina sebi. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem, ki ste tukaj, zato da predstavite svoje stališča. Sicilij se zahvaljujem za vse upravljeno delo. Z vsemi poročevalci v senci je dobro sodelovala in kot sem ji že povedala med sestankom, bi jo želela podpreti v polni meri za vas njen trud pri sooblikovanju evropske zakonodaje. Še posebej pri temu področju, kjer delamo v korist otroka. Kot so povedali nekateri drugi deležniki danes, brez izjeme govorimo o tem, kaj lahko storimo za to, da zagotovimo, da se spoštuje korist otroka, še posebej na tem področju. Kot je povedala zadnja govornica, govorimo o kategoriji oseb, ki so najbolj ranljive. Zavedam se, da trenutno v sredozemlju potekajo reševalne operacije. Prejemamo številne novice o tej situaciji, ki kažejo, tudi na težave, s katerimi se soočajo ti ljudje, ljudje, ki jih rešujemo. Še nekaj treba omeniti na tej točki. Naša skupina ni uložila predlogov sprememb, bi pa želeli podariti, da mora vsak predlog spremembe, ki se uloži k tej zakonodaji, slediti tudi sodbi sodišča. Mhm. Potrebujemo torej kratke in drnate predloge sprememb, ki bodo vnesli več jasnosti in transparentnosti. To sporočilo bi želeli izrazito posredovati vsem in sicer, da moramo zaščiti korist otroka. Najlepša hvala, Roberta. Gospa Cipel v imenu gospe Gijom. Pozicin. Najlepša hvala, predsedujoča. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bo, govorila bom v imenu Silvi Gijom, ki je danes žal ni z nami. Tako kot gospa Micola se tudi Silvi Gijom zahvaljuje poročevalki za vse opravljeno delo in za dobro izmenjavo stališče. Vprašanje mladoletnikov brez spremstva je vedno bilo in še vedno je zelo občutljivo vprašanje po eni strani nekateri vedno ustrajajo pri izredni ranljivosti mladoletnikov in zato podpirajo tudi nekatere ukrepe, ki bi jih bilo treba za to izvajati. Po drugi strani pa imamo tiste, ki jih vedno znova zastrašuje morebitna invazija mladoletnikov v Evropi, do katere bi lahko prišlo. Večkrat sem že podprla predlog Evropske komisije, saj jasno odraža tudi načelo in pa duh same sodbe sodišča. Podpiram pristop gospe Vikstrom in sicer, da se čim manj spreminja predlog Evropske komisije, tako da bomo jasno obdržali logiko v ozjadju celotne strukture tega besedila. Kot poročevalka v senci sem se zato odločila, da ne bom odložila nobenega predloga spremembe zato bi morali dobiti tudi stališče Evropskega parlamenta, ki bo čim bliže sodbi sodišča, pa tudi predlogu Evropske komisije. Poskrbeti moramo tudi za večjo pravno jasnost. Ravno zaradi tega, ker je mogoče korist otroka razlagati na različne načine v kontekstu Dublinske uredbe. Poleg pravne jasnosti moramo poštevati tudi ranljivost mladoletnikov vse se lahko, lahko izognemo škodljivemu vračanju mladoletnikov iz ene države v drugo. Toliko v imenu naše poročevalke v Sence in dovolite mi, da se odzovem še na to, kar je povedal danes svet. Želeli bi si sprejeti hiter sklep in odločitev. To je mogoče. Pravi čas je že, da jasno povemo, da kot evropejci lahko tistim, ki morajo bežati pred vojno in drugimi katastrofalnimi situacijami, ponudimo varno življenje in pa zatočišče. Prosim vas, da se torej uskladite z stališčem komisije in Evropskega parlamenta, tako bo prišlo do hitre odločitve. Najlepša hvala, gospod Cipel. Zdaj pa še v imenu gospoda Kirchhopa, spoštovani kolega. V imenu gospoda Kirko pa se zahvaljujem poročevalki Vikstrom. Vedno moramo imeti v mislih korist otroka. To je samoumevno. Vendar pa obenem ne smemo oblikovati takšne zakonodaje in postopkov, ki bodo omogočali tako imenovani azilni shopping, potem tudi tiho otapljanje mladoletnih iz ene države v drugo in podobne nezaželjene pojave gre za korist mladoletnikov, obenem pa tudi za legitimnost evropske zilne politike. Ne ustrezna izmenjava otrok med državami članicami, to je nekaj, če se moramo izogniti, prav tako pa bi morali imeti možnost, da vrnemo mladoletno osebo v državo članico, kjer je ta vložila prvo prošnjo. Če je ta država članica že ocenila ali vrnila, prosilec za azil res je upravičen do mednarodne zaščite. Sicer bi lahko prišlo do tveganja, da bi nekoga napotili ali pa celo pretihotapili v drugo državo članico, kjer so merila za podelitev zaščite ali pa za združevanje družine bolj naklonjena. ne vemo, ali lahko na osnovi držav članice, kjer se nahaja prosilec, lahko ugotovimo, ali bi šlo za bolj ugodne pogoje kot v nekem drugem primeru, kjer je prišlo do druge prošnje. Temeljna težava je to, da so postopki sprejema in standardi sprejema zelo različni po različnih državah članicah. In to je v nasprotju z Dublinsko uredbo. Države članice bi morale torej prevzeti odgovornost za te postopkovne pomankljivosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Bjork. Najlepša hvala. Zelo veliko lahko povemo o Dublinu, ne veliko pozitivnega. Veliko stvari nima smisla, vendar pa mislim, da se moramo osredotočiti na te zakonodajne spremembe, ki jih moramo obravnavati. Zahvaljujem se poročevalki, ki je tako intenzivno delala na tem dosjeju, posvetovala se z vsemi in mislimo, da bi se morali čim bolj držati sodbe Evropskega sodišča. nekaj predlogov sprememb ne bi torej dobili, vendar pa bi na koncu morali imeti nekakšen rezultat, s katerim bi izboljšali situacijo in okoliščine otrok oziroma mladoletnikov prosilcev za azil. Zahvaljujem se poročevalki, ker nas je vključila v svoje delo, še naprej bomo sodelovali, tako da bomo na koncu dobili kompromis. To je prvi korak, vendar pa pomemben prvi korak. Predvideti moramo tudi nekatere posebne določbe za otroke. 26 tisoč mladoletnikov brez spremstva prihaja v Evropo. In razočarni smo na tem, kar pravi Evropski svet. Moramo imeti tudi določeno distanco do uh, sodbe sodišča, če pravi, to treba spoštovati. Poročevalka to spoštuje, prav tako mi, poročevalci v senci in nespremljivo je, da Evropski svet deluje v nasprotju strokovnjaki. Tudi med povabljenimi so nekateri strokovnjaki, ki so govorili o tem in mislim, da ne morete delovati proti sodbi Evropskega sodišča. Prav tako ne morete delovati v nasprotju z konvencijo Združenih narodov o zaščiti delovnih pogojev in tako dalje. Svet, morate se ponovno lotiti teh eh, pogajanj, tako da ne boste ogrozili kompromise. Moramo se osredotočiti predvsem na prioritetno vlogo koristi otroka. Moramo ohraniti trdna stališča, ne moramo sklepati kompromisa glede koristi 26 tisoč otrok, ki prihajajo v Evropsko unijo. To je nekaj realnega in njihovo situacijo moramo jemati resno. Izpostavljeni so namreč najhujšim možnim situacijam in zato moramo ohraniti naše trdno stališče. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Gospa Lambert v imenu zelenih. Najlepša hvala tudi sama bi se želela pridružiti tistim, ki so se zahvalili poročevalke za upravljeno delo. Zahvaljujem se tudi strokovnjakom za njihova stališča. Kot so nekateri povedali, smo v tej situaciji le zaradi tega, ker uredba Dublin 2 ni bila jasna v smislu prevzemanja odgovornosti za mladoletnike brez spremstva. Med svetom in Evropsko komisijo je prejšnji mesec prišlo tudi do dogovora, da naj bi sprejeli sodbo Evropskega sodišča, katero se vnaša jasnost. To sodbo smo dobili tako kot nekateri drugi bi sama dejala, da se mi zdi obžalovanja vredno, da Evropski svet še vedno spodbija to sodbo, kljub temu, da smo upravili ta celotni proces. Kot pravi ta uredba in česar se tudi sami zavedamo, obstaja tudi določena razlika v sami kakovosti različnih azilnih sistemov. zelo težavno je bilo vzpostaviti tudi dablinsko uredbo med prejšnjim mandatom parlamenta, vendar moramo tudi zaradi tega biti trdni. Naša skupina prav tako ni uložila predlogo sprejem, saj bi se želeli čim večje jasnosti in konsens za strani Evropskega parlamenta, tako da ne bo pomankane jasnosti v naših pogajanjih s svetom. In želeli bi ponoviti, besede, na katere je upozorila gospod Cipr. Če želimo hitro odločitev, potem Evropski svet, vrata so odprta, pot do jasne odločitve je jasna, če želimo preprečiti to, da se otroke spravlja v te zelo težavne situacije z vsemi tveganji, ki so na to vezana. Zadevo moramo torej dokončati. Hvala. Hvala, gospa Lambert. Pa še drugi kolegi, gospodin Brga. Najlepša hvala za besedo, pa tudi za vse informacije. Sam sem vložil predlog spremembe, s katerim podarjamo, da otroci, pa tudi mladi, ki jih ta situacija zadeva in eh, vlagajo vedno več prošen v državah članicah, da morajo biti vključeni v nekoliko bolj jasne postopke. Tukaj moramo imeti v glavi tudi nekatere nezakonite postopke tihotapcev, ki lahko prevažajo te otroke v nekatere druge države. Tukaj gre za pravo loterijo. Upoštevati moramo tudi to, da je treba zagotoviti najboljše pogoje za otroke. Na švedskem smo namreč priča situaciji, da se izdajajo stalna dovoljenja, naprimer siricam, sirijskim državljanom, 7000 mladoletnikov brez spremstva smo sprejeli v zadnjem letu in eh, ti posamezniki ne smejo nikoli postati pre... žrtve tih odarcev. To smo želeli še posebej izpostaviti. Hvala, gospod Wimberg. Če nima nihče več dodatne pripombe, se ponovno obračam na vas, Cecilija. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej zahvaljujem vsem govorcem za svoje koristne predstavitve in dragocene prispevke, s katerimi ste opozorili na pomen vprašanja koristi otroka in zaščite otroka ter medoletnika. To moramo upoštevati tudi pri nadaljevanju tega dela. Prav tako se obračam tudi na Evropski svet in na komisijo ter na poročevalce in poročevalke v senci, ter se jim zahvaljujem za vas trud, ki ste ga vložili v delo na tem dosjeju. Toplo pozdravljam predloge spremembe kolegov, saj so bili zapisani v istem duhu kot moje poročilo. O teh predlogih se bomo pogovorili tudi med sestankom za poročevalce v senci, kmalo vam bom obvestila tudi, kdaj ne bi se to zgodilo. Želela pa bi izkoristiti to priložnost in se vrniti na eno izmed vprašanj, ki ga še posebej težko obravnavamo. Transferi po navadi zahtevajo veliko časa in niso v najboljši koristi prihodnosti mladoletnika. Če govorimo o priložnostih, ki jih mladoletnik potrebuje za to, da začne graditi novo življenje. izmenjave mladoletnikov brez spremstva bi morali omejiti čim bolj. Nova direktiva o azilnem postopku naprimer predvideva, da se ta postopek zaključi v največ šestih mesecih. Za transfer pa je pogosto potrebno veliko dlje. Mladoletna oseba bi imela dostop do hitrejšega postopka, če bi se ta postopek izvedel v državi šanci, kjer je ta oseba prisotna. Prav tako je bila govora o odločitvi na prvi stopnji državi članici, mladoletna oseba ne bi torej imela hitrejši dostop do tega postopka, če bi bila vrnjena v tisto državo članico, kjer je bil sprožen postopek. Vendar pa transfer pravadi traja dlje kot šest mesecev, zato njihov argument, da bi to vodilo do hitrejšega postopka, pravzaprav je brezpredmeten. Mladoletnik bi zagotovili hitrejši proces, če bi se odprlo novo zadevo v državi članici, kjer je ta otrok prisoten. Držniki in strokovnjaki so prav tako povedali, da če bo pristop sveta postal del zakonodaje, potem obstaja veliko tveganje, da bo sodišče to določbo razlagalo kot kršito temeljni listi na človekovih pravicah. Tako bi lahko dobili tudi celo kupico novih pravnih oziroma sodnih primerov. sodišče in zakonodaja pa že ponujata rešitev. Če je prošnja v drugi državi članici identična tisti, ki je bila sprejeta po zaključenem postopku v prvi državi članici, lahko druga država takšno prošnjo razglasi za brez. V primeru mora prosilec zagotoviti vnos nove prošnje. Tako, da si bi bilo torej treba prenesti iz prve države članice v drugo državo članico in ključne dokumente bi bilo v tem primeru treba tudi prevesti. Tako kot pri transferju mladoletnika v prvem primeru bi to povzročilo dodatne administrativne obremenitve in bi zahtevalo tudi več časa, brez dvoma. Vendar pa mladoletnik brez spremstva vsaj ne bi bil podvržen ponovnemu transferu in vsem negotovostim, ki so vezane na tak transfer. Prav tako ne bi bil obsojen na dolgo obdobje negotovosti glede same prihodnosti. Države članice si morajo izmenjaviti informacije na osnovi dublinske uredbe. To velja tudi za oceno prošnje za mednarodno zaščito. To je skladno tudi z členom 4.3 pogodbe o delovanju Evropske unije. V tem primeru se zagotovi boljše upoštevanje koristi mladoletnika. Sodišče je ugotovilo in pojasnilo, da države članice ne smejo obravnavati mladoletnikov tako kot odrasle, ampak da morajo uporabiti zakonodajo za azil, zato da prioritetno obravnavajo te prošnje. Vsem se zahvaljujem za prispevke in mislim, da ni nobene potrebe potem, da se spuščamo v prošnje še bolj podrobno razpravljanje, seveda pa se bom pripravljena pogovoriti z poročevalci v senci zdaj ali pa poznaj, pa tudi z drugimi kolegi in kolegicami, ki vas zanima ta zelo pomemben dosje. Hvala. Najlepša hvala, Cecilija. Hvala za upravljeno delo. In glede na to, da bomo obravnavo zadnjih dveh točk v našem dnevnem redu predložili lahko zdaj le zaključim s tem sestankom. In to moramo naznaniti. Glede na to, da smo prožili tudi prvo točko na dnevnem redu na jutri zjutraj, jutri zjutraj začnemo z delom ob desetih. Lep večer vam želim, se vidimo ponovno jutri ob desetih.